Sedaj pa prehajamo k dnevnem redu za zasedanje ta teden. Osnutek dnevnega reda, ki ga je 20. januarja sprejela, pre, um, sprejel la konferenca predsedstva, ste prejeli. Kar se tiče ponedeljek, nismo predlagali nobenih, dnevnih, eh, nobenih sprememb dnevnega reda, torej ponedeljek ostaja, potem pa kar se tiče torka. Skupina zelenih ter skupina liberalov in demokratov sta prosila, da se vključi izjavo podpredsednice komisije, visoke predstavnice za varnostno in zunanjo politiko da torej poda izjavo o eh, pravni državi v Rusiji in to je predvideno za torek do povdan. V besedo dobi gospa Harms. Hvala lepa. Mnenja sem, da moramo zaradi izkušnje primera Hodohovski nujno razpravljati o tem, kako je zagotovljena pravna država v Rusiji, ampak tudi zaradi volitve v Dumo, ki bodo potekale letos jeseni, imamo veliko razlogov, da se spopademo z situacijo v tej državi. Mislim, da smo vedno znova soočeni s tem, ali se sploh dovolj zauzemamo za uresničevanje človekovih pravic in pa svoboščin v naših sosednjih državah. Številni so se samo kritično vprašali, ali so v zvezi z Tunizijo in Egiptom razpravljali o tem, kar je bilo potrebno. In ne želim, da nam očitajo takšno malomarnost v, na lastni celini. In zato se zauzemam za to, da nujno obravnavamo jutri, ta teden, torej ta teden jutri tudi um, vladavino prava v Rusiji. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, sedaj pa gospod Verhofstadt. Hvala lepa, rad bi podprl to prošnjo Rebeke Harms in eh, rad bi tudi povedal, da odkar smo izrazili to prošnjo, to zahtevo v konferenci predsednikov in tudi v plenarnem zasedanju vedno bolj ruska stran pritiska, da naj tega ne izvajamo. Pred uh, nekaj tedni smo organizirali tudi um, konferenco na to temo in že so Rusi rekli, naj tega ne počnemo in da naj ne um, stremimo k resoluciji v Evropskem parlamentu v zvezi z vladavino prava v Rusiji. Ampak mislim, da Rusija ni tista, ki mora odločati o tem, kaj bomo imeli na dnevnem redu, ampak da smo mi tisti, ki moramo o tem odločati. kdo želi spregovoriti proti temu. Gospod Severin, gospe in gospodje, dragi kolegi, kot stani poročevalec, poročevalec o odnosih z Rusijo bi vas eh, opozoril, da smo že sprožili zelo temeljit proces, ki se ukvarja z vsemi resnimi zadevami, ki so pomembni v naših odnosih z Rusijo že smo imeli posvet za predstavniki eh, službe za zonanje delovanje in pa za predstavniki ruske vlade. 2. marca bomo organizirali še en posvet za strokovnjaki, ki se bodo ukvarjali z vsemi pomembnimi vidiki odnosov z Rusijo. V drugem tednu marca načrtujemo ob širno besedilo, vključno za priporočilom, ki bo potem predstavljeno v razpravo in pa za predloge sprememb, in s katerim o katerem bomo razpravljali na plenarnem zasedanju skupaj z visokim predstavnikom, ki po na, kolikor mi vemo, ta teden ni na razpolago. Zato torej mislim, da ne, da bi zanikal pomen te teme, bi bilo bolje, če dovolimo, da nadaljujemo ta proces na način, kot smo ga začeli torej z temeljito razpravo, tako da bomo lahko tudi verodostojni pri naši odločitvi. Hvala lepa. Sedaj pa gremo na glasovanje. Še nekdo se je prijavil k besedu v zvezi s poslovnikom, gospod Dojl. Nečesa ne razumem. Prejšnji teden smo na konferenci predsednikov rekli, da bomo organizirali razpravo o Rusiji, sicer marca. Gospa Ashton bo takrat namreč tudi prisotna na zasedanju. Potem pa je med konferenco predsednikov bila sprejeta odločitev, da bomo vseeno organizirali razpravo o Rusiji, zato ker je gospod Putin obiskal predsednika Barosa v Bruslju. Kolikor vem, predsednik Putin, ministerski predsednik Putin ne bo prišel na obisk v Brusel, ne bo obiskal gospoda Barosa, zato me zanima, če imate vi kakšne informacije v zvezi s tem. O Rusiji bomo v vsakem primeru razpravljali marca, pripravili bomo tudi resolucijo in sicer marca, razen če gospod Putin ne pride prej v Brusel. No. Torej, če ti tu želite postopkovno vprašanje, potem ne želite, torej bomo glasovali. Glasujmo zdaj. Kdo je za to, da vključimo to prošnjo zelenih in liberalne skupine v dnevni red? Kdo je proti? To moramo preveriti in preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasov, oziroma glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Torej, izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice za zunanje zadeve varnostno politiko o pravni državi v Rusiji bomo vključili kot tretjo točko dnevnega reda v torek. Torej, tretja točka dnevnega reda v torek bo ta rok za predložitev osnutkov resolucije je torek 15. februar ob 10. in rok za predloge spremembe skupne resolucije pa je sreda 16. februar ob 10. Spremembe za skupne resolucije pa so možne do srede 16. februarja ob 11. Torej, sreda 16. februar ob 11. to je zadnji rok za predložitev predlogov sprememb in pa osnutko besedil. Glasovanje pa bo potekalo v četrtek. Gospe in gospodje, potem imam še predlog za torek in sicer Evropska ljudska stranka je prosila, da vključimo izjavo komisije o situaciji v Lampeduzi. Gospod Mario Mauro bi prosil za besedo. Grazie, Hvala, gospod predsednik. Kot ste pravilno upozorili, smo sedaj priča epohalnim dogodkov, ki nakazujejo na bistveno povečan pritok priseljencev v Evropo. Lampedusa je seveda danes otok, ki jo ta tok priseljevanja najbolj prizadeva, vendar pa je cela Evropa pri tem soudeležena zaradi destabilizacije, ki zadeva območje Magreba. Zato se nam zdi nujno, da komisija prevzame besedo in da odgovori na ta vprašanja, ki zadevajo ne le humanitarne zadeve, temveč tudi strateške odločitve, ki jih moramo sprijeti v naši politiki za sredozemlje. Zato prosimo, da bi imeli v sredo ločeno razpravo, v sredo popovdne s komisarko Malmstromovo in prosimo, da se skrajša čas za vprašanja komisiji za pol ure, glede na to, da gre za zelo nujno vprašanje. Parčem tega vnjosku zglošil še pan prevojničonci Šu. Hvala lepa za podporo predloga. Ima besedo gospod Šulc. Hvala lepa, predsednik. Kot eh, socialno-demokratska skupina imamo isto prošlo oziroma predlog, vendar pa bi kolega Maura in pa parlamentu bi priporočil, da damo malce bolj precizen naslov. Tukaj imamo opravka z velikim dotokom priseljencev in Italija je tako kot vsaka druga država v sredozemskem pre, prostoru presel, um, je preobremenjena, da bi sprejela vse te begunce in sama ne bo mogla res uh, prenesti toliko beguncev. Tudi Malta, Grča in tudi Španija bodo stali pred istim problemom in zato prosimo, da naslov te razprave povemo sledeče, torej izjava komisije o takojšnjih ukrepih Evropske unije za podporo Italije in drugih prizadetih držav EU pri obvladovanju dotoka priseljencev. Hvala lepa. Hvala lepa. Kdo bi spregovoril proti tem prošnji? Bi kdo spregovoril proti predlogu? Ne. Gospe in gospodje, potem bomo glasovali, kdo je za to, da vključimo ta predlog oziroma je. Nekdo se je priglasil k besedi. Torej proti tej zahtevi. Ne, kdo želi. Prostite, kolegi. Glasujemo o predlogu kolega Marija Maura. Kdo je za? Kdo je proti? Hvala. Gospe in gospodje, prošnja sprijeta in vključen bo kot druga točka na dnevnem redu v torek popovdan, torej ob 18.30 do 19.30. Takrat bo čas za vprašanja in to bo druga točka v torek popovdan. Čas vprašanj bomo prestavili in bo trajal od 18.30 do 19.30. Sedaj pa moramo govoriti še o naslovu te razprave. Vzel sem na znanje, da se je še nekdo prijavil k besedi v zvezi s poslovnikom. Thank you, Mr. President. I want to speak in favor of the proposal. Hvala, rad bi podprl predlog gospoda Šulca, kaj ti to gre za več kot za Lampeduzo od Maroka do Sirije. Imamo sedaj 5000 km in vsako teh kilometrov predstavlja povečano humanitarno tveganje. In ne gre za to, ali bo Evropska unija pomagala v italijanski vladi, ampak vprašanje, ali smo se pripravljeni kot celina spopasti s celinskim tveganjem. Hvala, prav imate, ampak zato smo že glasovali. In odgovor je bil da. Torej je vse v redu. Torej, predlog je bil sprejet, to je rezultat glasovanja. Sedaj pa bomo določili naslov. Socialisti demokrati predlagajo naslednji naslov. Ukrepi Evropske unije za podporo Italiji v povezavi z migracijskimi tokovi. Gospod Šulc. Hvala, gospod predsednik. Skušal bom še enkrat zelo natančno povedati. Radi bi, da komisija poda izjavo o takojšnjih ukrepih Evropske unije za podporo Italije in drugih držav, drugih prizadetih držav pri obvladovanju trenutnega dotoka beguncev. Razumem, proponovani titul je naslednji razumem. Predlog se torej glasi predstavitev oziroma postavitev strani komisije ukrepov podpore Evropske unije za Italijo in drugih prizadetih držav, ki so prizadeti zaradi močnih begunskih tokov. Kdo je za to, da sprememo takšen naslov? Hvala. Kdo je proti? Hvala lepa. S tem je predlog sprejet. Zato smo imeli veliko večino. Gospe in gospodje, za sredo nimamo predlogov sprememb, torej četrtek. Politična skupina END je prosila, da obravnavamo tudi vprašanje Žuljena Assangea in pa naloga za priprtje. Kdo želi, da o tem spregovorimo? Hvala lepa. Tu ne gre za vprašanje nedolžnosti ali krivde gospoda Assangea in postopka, ki teče na švedskem. Gre za vprašanje evropskega naloga za prijetje in vprašanje, ali se ta nalog za prijetje ne zlorablja. Vsakega evropskega državljana lahko na podlagi tega naloga predamo drugi državi, ne da bi sodišče prima facija imela spoh možnost preučiti celotno zadevo. Tako da se pri tem nalogu za prijete res pojavljajo velike možnosti za zlorabe. Ali gre v primeru Assange res za primer domnevno zagrešenih zločinov ali gre tu bolj za zahtevo ZDA, da se gospoda Assangea izroči? Uh, Razumeti moramo celoten postopek, če želimo dobro razumeti celoten primer in če želimo gotoviti, ali je res prišlo do zorabe evropskega naloga za prijetje. Zato bi morali obravnavati to vprašanje bolj poglobljeno tekom razprave. Glasujte za ta predlog. Hvala. Htjel še vypovedjeti za tem vnioskem. Najprej za vnioskem. Hvala. Bardzo prosim, za vnioskem. Hvala lepa. Kdo to podpira? Gospa Herc. Hvala lepa. Naj povem samo to da je leta 2004 irski uradnik bil deležen v nesreči na Mačarskem, kjer je prišlo tudi do smrtnih žrtev. V petek so irski organi sprejeli odločitev, da se lahko to osebo izroči Mačarski, zato da bi Mačarska te osebi sodila. Pomembno je, da se takšni postopki zagotovijo na evropski ravni. Sicer morajo žrtve čakati dolga leta, pa ne samo v tem primeru, ampak tudi v drugih primerjih. Mi smo za, kaj ti postopki morajo biti strožji. Kdo z panjstva? Hvala lepa. Dragi kolegi, prosim, da ste nekoliko tiši. Želi kdo se izreči proti tej prošnji, torej proti tej prošnji? Oké, okay. ja, ja. Oké, okay. yes please. Herr Präsident, ich habe. Gospod predsednik, prosim za razjasnitev poslovnika. Ne vem, če smo mi kot Evropski parlament v stanju, da imamo. Eh, da vodimo načelno razpravo o evropskem nalogu za prijetje, lahko smo za ali proti, ampak ne vem, ali, lahko, ali ga lahko povežemo z tekočim postopkom tukaj v parlamentu. To pa dvomim iz vidika poslovnika, kajti če pa je tako, pa bi z veseljem govoril še o nekaterih drugih primerjih, vendar pa bi svetoval, da trenutne tekoče postopke uh, um, ne spremenimo v predmet splošne razprave v parlamentu. Hvala. Bardzo, proszę państwa, głosujemy ten wniosek. Hvala lepa. V redu glasujemo torej. Glasujemo o tej prošnji skupine za svobodo in demokracijo, da bi postavili to ustno vprašanje komisiji za primer Žuljana Sanža. Kdo je za? Ne. Proti? Hvala. Torej je ta prošnja zavrnjena. Tako smo določili dnevni red za zasedanje tega tedna. Sedaj pa naprej na današnji dnevni red. In prosil bi vas še enkrat za tišino v dvorani ali pa ostanite v dvorani. Tisti, ki pa želite dvorano zapustiti, vas prosim, da to storite tiho. kolegice in kolegi lep pozdrav!